Sì, sì. Riprendiamo le votazioni. Eh, relazione Riva. No, pa nadaljujmo z glasovanjem. Smo pri poročilu Rivazi in sedaj pozivam poročevalko gospod Rivazi. Hvala, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Gre za poročilo ki ima opraviti z nadzorom nad radioaktivnimi snovmi v vodi. In gre za to, da hočemo imeti dosledno besedilo, posvetovali smo se s političnimi skupinami in strokovnimi službami. In tu gre za tehnično spremembo amantmaja številka 2 in sicer tam, kjer gre za prenos zakonodajnih aktov v obravnavo nacionalnim parlamentom, se je treba posvetovati še z odborom regij. Zato se vam še enkrat zahvaljujem, da ste mi dali možnost da to povem še pred glasovanjem in hkrati je to tudi sporočilo Evropski komisiji. Da, hvala lepa in sedaj glasujemo, kdo je za, proti. Sprejeto. Predlog komisije, kdo je za, proti, zdržani. Prosim, dvigujte roke, tako da vas vidim, pravi predsedujoča. Za, proti, vzdržani, sprejeto. No, sedaj pa glasujemo elektronsko o zakonodajni resoluciji. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročevalka, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala za zaupanje. To je bil eh, res eh, glas zaupanja in s tem pozivam komisijo, da prenese to sporočilo tudi nacionalnim parlamentom in odboru regij, da se začne postopek soodločanja. To je torej eh, predlog, ki ga je sicer v začetku oblikovala komisija in tukaj so sodelovali številni člani tudi odbora Envi in drugi, ki se jim tu zahvaljujem. Poročilo se nanaša na nadzor radioaktivnih snovi v vodi in gre za pomembno zadevo za javno zdravje, kar je tudi zadeva, ki je močno pri srcu Evropskemu parlamentu. S tem komisija tudi spominja ljudi na njihovo demokratično pravico do zdravega okolja. In ne gre tukaj za to, ali smo za ali proti jedrski energiji. Gre za to, da nočemo imeti radioaktivnih snovi v vodi, ki jo uživamo vsak dan. Euratom in govornica pravi, da končala bom in gre za. Zadevo, ki temelji na 192. členu Evropske Lizbonske pogodbe. Gospod komisar, ali Ren ima besedo? Uh, Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, pomen tega glasovanja v tem trenutku Evrope in njene gospodarske prihodnosti je nekaj, če se ne morem preveč poudariti. Skupaj še s točkom ti dve uredbi pomenita več korakov naprej proti našemu dejanskemu združevanju našega trga in gospodarskega razvoja. Naj se zahvalim eh, poročevalki, poročevalcem v senci, vsem, ki so tvorno sodelovali in veliko delali, in še zlasti pa za dobro sodelovanje s komisijo. In hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da se je to lahko danes zgodilo. Vsem se zahvaljujem tudi za številne predloge sprememb, ki ste jih predstavili in tudi za vso odločnost pri razpravah, ki so včasih temeljile tudi na trmasto ustrajanje. Vendar je vse skupaj vodilo k temu, da je besedilo konec koncev izboljšano in tudi krepkejše zastavljeno v smislu zakonodajnega predloga. Moram reči, da če smo že imeli šesterčka in dvojni svežen, eh, bi bilo še bolje, če bi imeli že veliko prej. V vsakem primeru bi nam bilo veliko lažje premagati krizo in imeli bi veliko manj finančnih stroškov zaradi tega. S tem glasovanjem danes mislim, da smo potrdili zaupanje v prednosti tovrstnih metod Evropske skupnosti. Naš odziv na krizo je tudi izražen v tem glasovanju in tudi v izjavi komisije, lahko pa rečem, da obžalujem, da ni prisoten predstavnik sveta, ker smo te zadeve rekord zastavili skupaj in ti rezultati so kar zgodni, glede na to, da greš za pomlad leta 2013. Izhajamo iz odločitev iz maja leta 2010, ko je komisija na enem od kriznih sestankov ob dnevu Evrope podala predlog, da se ustanovi skupni evropski mehanizem za finančno stabilnost, ki bo podal določeno jamstvo za učinkovitost evropskega proračuna in s tem je bilo podanih še nekaj dodatnih jamstv v tej smeri. S tem smo hoteli ustvariti močno orožje, s katerim bi ukrotili sistemsko krizo, ki nas je vse presenetila. Namesto tega močnega orožja pa smo uspeli šele lani sprijeti pomembne odločitve, ki so nam omogočile močnejšo institucionalno podlago na mednarodni ravni. S tem upam, da smo uspeli doseči nekaj, kar bo pomenilo boljšo podlago za naše državljane in Upamo, da bo komisija doživela na podporo držav članic, na katero smo upali že leta 2010, vendar čas takrat ni bil pravi. Uh, Gospa predsedujoča, ali lahko zaključim s svojim govorom? Da, hvala, cenim to. Naj povem, jasno je, kakšni so nameni komisije o nadaljnih korakih in naj povem naslednje v imenu komisije. In prosim vas za nekaj potrpljenja. Odpustite mi, če sem izjemoma nekoliko dolg, še celo po svojih standardih, vendar gre za zadevo, ki je zelo obsežna. Torej, ko bomo imeli zakonodajni predlog dvojčka, ki ga bo podala komisija, bo komisija ukrenila še nekaj eh, kratkoročnega in sicer tako, kot je bilo to zastavljeno v predloženem načrtu. Kratkoročni ukrepi 6 do 12 mesecev so tudi natančneje obrazloženi v načrtu, ki ga je komisija že podala v srednjem roku bo treba uvesti evropske obveznice in tudi sklad za reševanje pod navedenimi pogoji. Vodilna načela pri tem bodo, da bi se vsakršni naslednji koraki za skupno ukrepanje v primeru večjih finančnih tveganj morali sprejemati po globjem razmisleku finančna ureditev davčne politike in vseh ustrednih instrumentov pa mora biti nekaj, kar se bo sprejemalo skupaj z vsemi drugimi povezanimi ukrepi, ki bodo zagotavljali ustrezno demokratičnost. Komisija bo ustanovila skupino strokovnjakov za poglobljeno analizo možnih prednosti, tvegan, ovir in drugih možnih učinkov obvladovanja dožniške krize s pomočjo izdaje evropskih obveznic. Treba bo razmisliti o ustrezni pravni podlagi in strukturi, ki bo potrebna za upeljavo tudi ustreznih zakonodajnih spremljajočih ukrepov. To so osnovne teme, o kateri bo komisija še razvešala. Skupina strokovnjakov bo poštevala tudi izvanje tekoče reforme in tudi ocenila dodano vrednost novo sprejetih instrumentov v tem kontekstu. Poleg tega bo posebno pozornost posvečala tekočim reformam in izvanju novo sprejetih instrumentov. V svoji analizi pa bo delovna skupina strokovnjakov še zlasti spremljala razvoj dogodkov na področju trajnostne vzdržljivosti finančnih instrumentov za doseganje finančne stabilnosti, finančnega vključevanja in vključenosti ter splošnega urejanja javnih financ in finančnih trgov ter obvladovanja javnega dolga posameznih držav. Vse to bo potem predstavljeno v končnem poročilu komisije, ki ga bo izdala najpozneje v marcu leta 2014. Komisija bo potem glede na to podala tudi ustrezne predloge še pred koncem svojega mandata. raziskala bo tudi preventivne ukrepe, ki bi jih se lahko izvajali v določenih posebnih pogojih, tudi v smislu projektov, javnih projektov, ki bi se financirali iz javnih sredstev ter različnih drugih programov za stabilnost. Vse to bo potekalo v obdobju od pomladi do poletja leta 2013 glede na koledar, ki smo si ga zastavili za dosego srednjeročnih ciljev. Potem bo prihajalo do odločanja o naslednjem okvirnem finančnem programu in komisija bo podala še nadaljne predloge za dopolnilo obstoječih okvirov. Predlagala bo ukrepe za boljšo koordinacijo obstoječih gospodarskih in političnih reform, tudi v smislu izboljšave instrumentov za konvergenčnost ter za ustrezno pravočasno izvajanje strukturnih reform, ki naj zagotovijo trajnostno rast. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Uh, uh, Dame in gospodje, dovolite mi, da se izrazim. Sam ne komentiram vaših postopkov v parlamentu. Dovolite komisarju naj zaključi. Il regolamento prevede okay. l'intervento del Consiglio predsedujoča, lepo vas prosim, v skladu s postopkovnimi pravili je, da komisar lahko nagovori ta parlament. Novi sistem bo celoti usklajen z metodo skupnosti in z vsemi veljavnimi postopki spremljanja in nadzora, kar naj omogoči boljši gospodarski razvoj ob spoštovanju vseh temeljnih načel za zagotavljanje večje odgovornosti in finančne discipline ob upoštevanju večje solidarnosti. S tem je mišljena tudi okrepljena vloga oziroma možnost držav članic, da same poskrbijo za boljšo odzivnost na finančne udare, tudi z okrepljeno skupno fiskalno politiko. Komisija se namerava teh odprtih vprašanj lotiti učinkovito in hitro, še zlasti z ukrepi za boj proti izogibanju plačevanja davkov in davčnim goljufijam, kar bo storila s pomočjo ustreznih direktiv in akcijskega načrta ter ukrepov, ki je komisija že najavila v svežnih v začetku leta. Nekaj elementov bi še dodal v zapisniku, ki ga je podal ta parlament. Gre za našo splošno predanost, predanost komisije, da ga predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci. Upam, da bo komisija s svojimi predlogi dovolj jasna, da bo jasno podala svoje namene. Doslej ste že prejeli naše predloge in upam, da boste v prihodnje glasovali tudi za dvojčka ravno pravi čas, še preden bo zasedal svet ministrov. S tem se bo izboljšalo tudi stanje zaupanja naših državljanov in s tem bomo tudi začeli ustvarjati naše skupne ambicije, skupne močnejše Evrope za boljšo prihodnost vseh naših državljanov. Hvala za vašo pozornost, hvala za vaše zaupanje in podporo. Bene, concentratevi sul voto adesso. Relazione. Go- Hvala, ali ste sedaj lahko osredotočili na glasovanje, pravi predsedujoča. Sedaj smo pri predlogu za ime 73 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije je za, proti vzdržani sprejeto. Glasujemo poimensko o zakonodajnem predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Lajtvit, eh, v zvezi s postopkovnim vprašanjem. Hvala lepa. Ne bi želel, izredno ne bi želel kritizirati vodenja vaše seje, samo malce me skrbi, kako nekateri gospodje tukaj eh, res skrbijo, oziroma da, kako so, je ogroženo njihovo um, psihično stanje in samo skrbi me, da se jim ne bo slučajno kaj zgodilo, tako da poskrbite za to tudi vi. Hvala. Eh, Hvala za vašo pripombo. Gremo naprej. Poročilo Ferreira 83. prenosujem za protivzdržani sprejeto predlog komisije za proti vzdržani sprejeto in poimensko glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Lambert. Prejel sem 3 za proti vzdržani sprejeto. predlog komisije za proti vzdržani eh, sprejeto. Poimensko glasujemo o zakonodajni rezoluciji, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Postopkovno vprašanje. Please. This is a point of order. I want Postopkovno vprašanje. Dovolite mi, naj spomnim kolegice in kolege, da je tole Evropski parlament. To ni arena za rokoborstvo v blatu in res je grozno, ko slišimo, da se ljudje tukaj smejejo, pijejo, ploskajo. Ali je to vzor evropske demokracije? Bene, relacione okuni. Prav, gremo naprej poročilo Avkoni, eh, predlog sprejme še enka tri, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Po imensko glasovanje glasujemo o zakonodajni resoluciji, konec glasovanja. Sprejeto. Mohan Šahtje, Izvolite, prosim. Presidente, muito breve, prometo, e é um verdadeiro pedido de esclarecimento, porque... Samo na kratko, predsedujoča, potrebujem pojasnilo. Namreč ne vem, ali gre tukaj morda za tipkarsko napako. Tukaj piše, da je kreditna kriza izvor oziroma razlog za obstoječo krizo in tako naprej. Mislim, da moramo biti v tem parlamentu vsaj kredibilni pri našem glasovanju in tudi pri tem, kaj dajemo v javnost. In če tukaj piše, da so ljudje povzročili mednarodno krizo, potem tukaj gre za tipkarsko napako, to je naravno smešno. poznamo ljudi kot Angela Merkel, Catherine Ashton in tako naprej, ki so prišli na visoka in pomembna mesta in so si zato močno prizadevali. Ne moremo jih smešiti s takimi besedami. Hvala lepa, glasujmo prvi odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, to je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 12. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. predlog spremembe gre za, proti, vzdržani, sprejeti.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 50. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 70. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 57. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 odstavkov je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Uvodna izjava B, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ne, pa preverimo raje. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava D, kdo je za? Nihče, no kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Vodna izjava I, za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Vodna izjava K, kdo je za, proti? Preverimo raje. Glasujmo o K. K. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava dvojni ve, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa poimensko glasujemo o zakonodajni resoluciji. Konec glasovanja. Sprejeto gremo naprej na poročilo Ljotar, kjer imamo sedmi odstavek. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverimo. Glasujmo. O 13. odstavku, konec glasovanja. sprejeto. 14 je ostavi, kdo je za, hvala, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 je ostavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, bo treba preveriti, preverjamo. Konec zasovanja. Sprejeto. Ampak prosim, dvigujte roke, da vas vidim. Drugi del. Kdo je za? Proti? Držani? Zavrnjeno. 18. odstavek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 19. odstavek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 20. odstavek. Po dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto drugi del kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 27. odstavek kdo je za, proti, zdržani. Preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 odstavek kdo je za, se opravičujemo. 32 za, proti vzdržali sprejeto. 40 za, ne, se vračamo nazaj, bomo preverili. Dvigujte roke, pravi predsedujoča, sicer ne vem. Sedaj smo pri 40 v stavku za, proti vzdržali sprejeto. Enajstdeseti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Prosim. Mislim, da se večina tukaj ne strinja z glasovanjem v zvezi z 32. odstavkom, prosim, ali se lahko vrnemo nazaj in to preverimo. Seveda lahko gremo nazaj na 32. odstavek. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Aprovado dove eravamo? Seconda parte. Seconda parte pa... Spreto. No, zdaj smo pri 41. Drugi del. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49. Za, prvi del. Proti. Preverimo. Glasujmo. Konec zasovanja. Sprejeto, drugi del. Za proti vzdržani sprejeto. 50. ustave, prvi del, to je za proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, za proti vzdržani. Sprejeto, 51. to je za proti. Zavrnjeno. Preverimo, preverimo 51. konec glasovanja. Zavrnjeno. 67, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava C, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. J, prvi del, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, za, proti proti vzdržani. Sprejeto vodna izjava. K za pro, proti, kdo se zdrži. Se mi zdi, da je zavrnjeno, ampak če hočete, preverimo. Preverimo, torej glasujmo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava en, prvi del. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava. O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. P, kdo je za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak če hočete, preverimo. Preverjamo, glasujmo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Vodna izjava dvojni vek, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa poročilo kost. No, jemo vanci. Paragrafo 20. 20. Poročilo kosta želite preveriti, torej preverimo. Torej, preverjamo Liotard, glasujemo. Kjuza. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Kosta. Prosim, dvigujte roke. Točka 20. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. Za, proti, vzdržani, sprejeto poimensko glasovanje v drugem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 30, kdo, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 32, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Sprejeto. Gremo naprej. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava L, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno cel predlog, predlog pa celoti, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. Poročilo Tirolien. Pojmensko glasovanje za 15. odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, Stržani sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeti drugi del za, proti, zdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani. Sprejeto. Poimensko glasovanje za predlog resolucije glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Rosi. 25. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog resolucije v celoti, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto.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 Želela sem podati postopkovno vprašanje. Veseli me, da je komisar še vedno tukaj in še nanaša se na postopek in morda bi mi komisar lahko prisluhnil. Ne moti me, da komisar želi pred glasovanjem podati kratko pripombo. V tej priložnosti pa je imel seveda zelo pomembno izjavo, ki je imela zelo zapleteno in kompleksno sebino in zato bi želela, da komisar prisluhne. Namreč, ko imajo predvidene daljše izjave pred glasovanjem, bi moral biti zato predviden čas na dnevnem redu pred začetkom glasovanja, zato lahko komisar tudi pride pred uh, parlament, lahko bi bilo to včeraj zvečer ali danes zjutraj, zato da razloži, kaj želi povedati. In zato sem se prijavila k besedi. Upam, da bo komisija to lahko upoštevala. Torej, kratka enominutna izjava ni problematična, ampak desetminutna zapletena izjava pa je. In potem se to konča z neprimernim vedenjem in tudi z frustracijo celega parlamenta. Hvala, da ste mi dovolili spregovoriti v zvezi s tem postopkovnim vprašanjem. Hvala. Ehm, onorevole foster c'era un accordo tra la gospa foster komisija in parlament sta se dogovorila da ima komisar pravico podati izjave tudi izčrpne izjave kar je tudi storil In tu ni bilo nekih specifičnih časovnih omejitev, torej 10 minut, to je bilo dogovorjeno in tega smo se držali. Hvala, gospa Beres. Želi nekaj dodati. Hvala, predsedoča, dovolite mi, naj se navežem na to, kar je povedala prej kolegica. Namreč, če imamo komisarja, med nami, res je bil tokrat nekoliko dolg in tako je žal razvodenil sporočilo, ki ga je hotel podati. Ampak njegova izjava je bila v celoti del postopka in zato je bilo zelo pomembno, da se ta izjava tudi pove na glas v času glasovanja v tej hiši. Siamo alle dichiarazioni. Dobro, sedaj po obrazložitve glasov, poročilo Korejra, besedo ima gospa Ford.